predajam besedo gospe Žuli. No, Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, gospa komisarka, gospod komisar, kolegice in kolegi. Danes mi je v veliko veselje, da vam lahko postavim to ustno vprašanje v imenu odbora za razvoj. Ampak žal eh, je komisija pred nekaj eh, tedni izglasovala resolucijo, eh, resolucijo. Vsi smo zelo trdo delali, da bi o tem lahko razpravljali eh, v eh, parlamentu pred vrhom G20 v Pittsburghu. Ampak nobena druga politična skupina ni podprla naše zahteve, da bi ta eh, rezolucija bila sprejeta. Kaj ti? Želimo, da Evropski parlament igra odločilno vlogo pri oblikovanju zunanje politike Evropske unije in želimo tudi, da Evropski parlament postane eh, tisti, ki bo eh, dajal prave predloge. Ta rezolucija vsebuje zahteve namenjene členom G20, zlasti eh, za države članice, ki so znotraj skupina G20. In pole, poleg dela, ki smo ga opravili, pa ne moremo biti zadovoljni z vlogo, ki jo imamo, da smo samo komentatorji realnosti. To ni naša vloga. Naj komentirajo tisti, ki to znajo, to so pa novinarji. Države v razvoju sedaj potrebujejo nas bolj kot dajkoli prej. Naši sodržavljani trpijo, ampak finančna in gospodarska kriza je dosti bolj prizadela prebivalstva v državah v razvoju. Finančne institucije niso eh, državam v razvoju dale posojil, zelo malo eh, je bilo eh, sredstev, ki bi bila tem državam namenjena. Samo 1,6 odstotka Eh, sredstev mednarodnega denarnega sklada je bilo dano tem državam od zadnjega sestanka v eh, Londonu in od takrat, ko se je eh, povečala finančna osnova mednarodnega denarnega sklada. Ostali del sredstev je bil namenjen državam, ki so že razvite. Jasno je, da tudi razvite države potrebujejo sredstva, ampak ne smemo pozabiti na revščino izven naših meja kajti tudi mi smo soodgovorni za to krizo eh, in revščino v teh državah. In zato moramo okrepiti razvojno politiko velika večina držav članic že sedaj ne izpolnjuje pogojev, ki jih OECD zahteva že od leta 1970 in sedaj se soočamo z novimi nujnimi problemi, vendar pa nimamo novih sredstev. To pomeni, da moramo najti nove vire financiranja, zlasti tako, da bomo reformirali trenutni sistem. Odbor za razvoj vas poziva, da hitro ukrepate tako, da odpravite fiskalne paradiže in pa preprečite beg kapitala. Po eh, tem, kar piše nor eh, norveško poročilo iz junija, eh, te številke so preverjene. Nelegalni tokovi iz držav v razvoju predstavljajo desetkrat večjo vrednost, kot je pa naša razvojna pomoč. In tako si lahko predstavljate, za kako velik problem gre. Potrebujemo nov finančni zavezojoči sporazum, ki bi mednarodna podjetja prisilil, da bi prijavila tudi dobičke in davke, ki so plačani v vsaki državi posebej, tako da bi zagotovili transparentnost, da bi vedeli točno, koliko se plača v vsaki državi in potem je treba reformirati sistem še na en drug način. Potrebujemo demokratično in, tre, demokratično eh, in transparentno regulativo za uh, finančno industrijo. Odgovornost je velika, veliko je izzivov, naloge bodo težke, ampak bolj kot kdajkoli prej mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo pri teh reformah. Hvala lepa. Merci. Now the commissioner Hvala lepa. E, gospod de Hucht. E, gospod predsednik, kolegice in kolegi, komisija zastopa EU v G20 in skupaj s predsedstvom smo za to, da se poveča e, podpora najrevnejšim državam, zlasti tist, eh, zlasti tistim, ki so bile opredeljene kot take. Zato je zelo pomembno, da nizko dohode države dobijo dovolj sredstev, da pokrijajo svoje potrebe. Eh, te potrebe so povezane eh, za, tudi z krizo in zato smo zato, da se poveča in olajša dostop teh držav, brez finančnih institucij do sredstev, ki jih različni donatori danejo na razpolago. Osebno branim ta pristop in posebno ga bom branil tudi na novembrskem svetu za razvoj. Takrat bo globalna finančna kriza središče razprave. In upam, da lahko računam tudi na vašo podporo, vse čas priprav na tak sestanek. Sedaj so izjemno pomembni instrumenti FLEX. Komisija eh, sodeluje s Svetovno banko in z mednarodnim drgarnim skladom. Tako želimo identificirati najbolj ranljive države in pa ustrezno oblikovati oblike pomoči, tako da bi bile donacije ustrezno ciljane in da bi lahko v celoti izkoristili mehanizem FLEX. 500 eh, milijonov bomo uporabili za te države in naša pomoč je namenjena tudi socialnemu sektorju. Naj vam pomenim, da bomo preko teh mehanizmov dos, dos, eh, dos, dosegli eh, cilj in ustrezno uporabili tudi rezerve države, ki pa niso upravičene do eh, instrumentov Flex, bojo pa imele možnost dostopa do drugih mehanizmov, recimo ad hoc dodeljevanja sredstev eh, na podlagi eh, srednjeročnih pregledov. Tu bojo vključeni tudi drugi mehanizmi. Kar zadeva ciljanje proračunske pomoči, sem prepričan, da trenutna obstoječa fleksibilnost že omogoča državam, da uporabijo ta sredstva na način, za katerega ocenijo, da je najbolj primeren glede na njihove socialne in gospodarske probleme. E, Potem tudi e, srednji pregled e, desetega EDF-a omogoča oceniti, ali ne bi bilo mogoče Eh, bolje pokriti potrebe preko splošnega eh, proračunskega, eh, preko splošne proračunske pomoči. Še enkrat bo treba pogledati profile v vseh državah AKP, treba bo razmisliti o tem, ali je treba kaj spremeniti, ali je treba prerazdeliti sredstva iz rezerv. Ker pa zadeva reformo Bretton Woodskih institucij, naša vloga je omejena pri spodbujanju teh reform. O tem se bomo pogovarjali v Istanbulu na letnem sestanku eh, Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Tam bo z mano tudi komisar Almunija. V svetu guvernerjev bomo eh, preučili predloge za nadaljne reforme zlasti v eh, afriških državah. Kar pa zadeva finančne tokove. Gospe Žoli bi želel povedal, da sem storitvam komisije oziroma službam komisije že eh, naročil, da pre, preučijo možnosti pomoči državam v razvoju, zato da bi zmanjšali obseg nelegalnih finančnih tokov. Eh, s tem smo tudi eh, okrepili mehanizme za kontrolo. Sedaj je naše ukrepanje pomembnejše kot zdajkoli prej. V teh težkih časih smo odgovorni do revnih na tem svetu in moramo zagotoviti, da se razvojna pomoč učinkovito usmerja. V sporočilu meseca aprila je komisija povdarila tudi, kako mehanizmi prispevajo k oblikovanju, eh, k oblikovanju Eh, instrumentov znotraj ODA. Skušamo kombinirati različna sredstva tako, da, oblik da oblikujemo tudi različne finančne vzvode, ki bodo eh, podlaga za izvajanje promenov. Komisija bo eh, aktivno sodelovala še naprej pri vseh teh ukrepih. Najlepša hvala. Gospod Enrique Herrero, tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar. Pred točno letom dni se je začel propad Lehman Brothers, In takrat smo bili po posedah strokovnjakov na robu prepada, vendar pa potem so se stvari še poslabšale, vse skupaj se je poglobilo, razširilo na tako imenovano realno gospodarstvo in sedaj imamo za sabo leto, ko smo imeli zelo znatno negativno gospodarsko rast. Vendar pa razvite države si počasi zdijo, saj, saj zdi se tako, bodo opomogle. Komisija je danes predstavila gospodarske napovedi in predvideva, da bo EU kmalo išla iz recesije. Manj razvite države pa so globoko v krizi in bodo gotovo še dolgo obtičale v njej. Te države niso povzročile krize, vendar pa sedaj najbolj trpijo zaradi posledic lete. Imajo manj rasti, izgubljajo več delovnih mest, nimajo več neposrednih investicij, ne pridobivajo kreditov iz tujine in tudi manj uradne pomoči in prav tako se krči njihova trgovina. pri nas je šlo za gospodarsko stabilnost, vendar pa to je bil relativno kratek čas. V najrevnejših državah pa lahko to traja celo desetletje in to je že kar izgubljena generacija. Rad bi spregovoril o protekcionizmu. Komisija je prejšnji teden predstavila četrto poročilo o ukrepih na področju omejevanja trgovine. In jasno je bilo navedeno, da je veliko držav uvedlo takšne ukrepe in to je usodno za države v razvoju. Veliko držav v razvoju, prostite, veliko razvitih držav ne izpolnjuje obvez, ki so jih zadale kar se tiče pomoči državnemu razvoju. Usklajevanje razvojne pomoči je sedaj odločilnega pomena. Boljše usklajevanje med državami, donatorkami in mednarodnimi institucijami. To mora potekati pregledno, ne sme povzročati nadaljnih stroškov, prav tako pa ne sme biti tukaj preveč birokracije. Pozivam komisijo, da tukaj kaj stori in upam, da lahko računamo na vašo podporo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Louis Michel. Tri minute. Gospod komisar, gospa predsednica odbora za razvoj, seveda se zavedam, da bomo v takšnih razpravah slišali več stvari, ki se ponavljajo, vendar pa vse eno, kajti stvari lahko ponavljamo, ampak vidi se, da obstaja ta konsens. In konsens mora obstajati tudi med Evropskim parlamentom in komisijo. Finančna kriza je potrdila, da so eh, države v razvoju tudi prizadete. S tem se strinjajo tudi strokovnjaki pravijo, da bo kriza katastrofična za večino držav in eh, vse te države se bodo soočale z pomembnimi socialnimi potrebami, ravno tako pa bo padla rast. In Zato mi je bilo zelo všeč to, kar ste rekli, gospod komisar. Omenili ste, da je potrebno, da se bolj fleksibilno odzovemo na potrebe teh držav. Kaj ti kot veste, jaz sem vedno eh, zelo branil, kadar je le bilo mogoče, seveda tudi v pogojih nadzora, vedno sem branil javno pomoč in neposredno sektorsko pomoč in proračunsko pomoč in menim, da to uh, predstavlja eh, tudi uh, eh, več, večji uču, uh, učinek, uh, pozitivni učinek v teh državah. Vendar pa G20 ni sprejela ustreznih sklepov o reformah. Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka bi morala bolje upoštevati interese revnih držav juga. Gospa eh, govornica rekla, da okoli 80 odstotkov dobijo razvite države in samo 1,6 odstotkov novih posojil dobijo afriške države. In sredstva, ki so bila obljubljena eh, državam v razvoju eh, se strani skupine G20, ne bodo zadosna najšipkejše države ne bodo imele dostopa do teh sredstev. In pravi izziv, gospod komisar, in to ste tudi sami opazili, torej pravi izziv bo ta, da prisilimo države članice, da uh, izpolnijo svoje obveznosti iz leta 2005. Ampak precej evropskih držav so najavile, da bodo zmanjšale ta sredstva. Irska minus 10 eh, odstotkov, Italija minus 50 odstotkov, Latvija minus 5 odstotkov. In jasno je, da je to nesprejemljivo stališče in je tudi neodgovorno stališče. Želel bi vedeti, kaj si vi mislite o tem. Slišal sem, kako ste se pozitivno uh, odzvali na ranljivost uh, in da Svetovna banka namerava ustvariti posebni sklad za, uh, za ranljive države. Pot tem ste govorili tudi o nelegalnih denarnih tokovih. 350 milijonov eh, denarnih tokov poteka preko fiskalnih paradižov. Mednarodni nadzor, o tem smo že govorili. Ampak še ena stvar, ki jo moramo podariti in to je pomoč trgovini. Jaz zelo branim partnerska sporazume EPA in pri tem seveda moramo upoštevati specifične situacije v posameznih državah, eh, sprejeti prehodna obdobja, ravno tako pa eh, sprejeti eh, odločitve za milijone evrov, s katerimi bi pomagali trgovini. Vendar pa nekatere države članice delajo drugače, kot govorijo. Po eni strani zelo veliko obljubljajo, po drugi strani pa cinično zmanjšujejo javno pomoč razvoju. Jetzt bekommt das Wort Gabi Zimmer für die GUE. Für eineinhalb Minute, bitte. Besedo dobi Gabi Zimmer za GUE. Hvala lepa. Vprašanje, ki ga je postavila gospa Žuli, eh, je glavna tema, eh, s katero se mi, ki se ukvarjamo z razvojno politiko, ukvarjamo. Tu uh, se dajajo velike obljub, uh, vendar nikoli ne pripeljajo do konkretnega pomoči. Z tega vidika ne razumem, zakaj uh, Resolucijo Evropskega parlamenta ne obravnavamo pred Pittsburghom tako, da bi imeli um, mm, eh, politične stališča. Tu pa tudi analize, ki so bile narejene, eh, o katerih je govoril uh, komisar, pokažejo, da vemo, kje je razlog, da pa nismo eh, v stanju, da bi politično sprejeli ukrepe, ki bi pomagali rešiti ta problem. Eh, to, eh, Meni se zdi, da je to velika nevarnost, če mislim na Pittsburgh. Če nam ne bo v, uspelo e, doseči, da potrebujemo nove inštitucije, da pomagamo najbolj revnim državam, bomo po Pittsburghu zopet tu in bomo bomo ugotavljali, da se nič ni zgodilo. In to je moja prošnja tudi vam, gospod komisar, namreč, da konkretno e, spregovorite, e, kaj o tem, kaj se dogaja, katere države članice eh, niso eh, izpolnili svojih obljub oziroma katere ste lahko prisilili na to, da izpolnijo. Morali bi učinkovito delovati, zato ker pred našimi očmi umirajo ljudi eh, zaradi razlogov, ki smo jih mi povzročili. To gre enostavno zato, da moramo skupno delovati. Najlepša hvala. Thank you. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. 4,8 milijarde evrov je bilo zmanjšanje v sklad za nujno pomoč. In seveda je to slabo za najrevnejše države. To je največje znižanje, zgodovinsko gledano. In seveda, zaradi teh številk ne moremo pomagati najrevnejšim državam. Ta denar je bil namenjen državam za rešitev svojih podjetij. Sveda, vsaka država počne, kar želi, vendar pa dejstvo je, da so najbolj prizadete najrevnejše države. Te države so tudi najmanj odgovorne za gospodarsko krizo. Včasih recesije ne smemo pričakovati preveč od humanitarne pomoči. Zato bi si želeli, da bi bolj pazili na rastočo revščino v najrevnejših državah in na bumerang učinek, ki bi lahko hitro se vrnil v Evropi. Glede na vse to, mislim, da moramo biti odgovorni in da moramo spobuditi mednarodno pomoč. Prav tako menim, da se moramo osredotočiti na to, da bomo nudili humanitarno pomoč nekaterim najbolj potrebnim. In rad bi vprašala gospoda komisarja, glede na to, kar je dejal prejšnji komisar Mišel, malo prej o potrebi po reformah IMF-a in Bretton Woodsa. Ali bi tukaj kaj lahko storili še pred vrhom? ne želim pa končati, ne da bi izrazila čestitke ob eh, začetku vašega mandata kot komisarja in veselim se vrha z Južno Afriko. Konec tedna boste obiskali Zimbabve in 100 tisočim ljudem, žrtvam poplav v Zahodnji Afriki, moramo tudi nuditi pomoč. Prav tako pa se Burkina Faso sooča z veliko nesrečami. In tudi druge države potrebujejo veliko pomoči. Ne samo poplave ogrožajo človeška eh, življenja, tudi druge stvari. Tudi suša, na primer. In cenim tudi to, da ste prejšnji teden 53 milijonov namenili za odpravljanje posledic poplav v podsaharski Afriki. G20 Pittsburgh, Kopenhavnska konferenca to bodo pomembni sestanki. In tukaj moramo storiti vse, kar je v naši moči, da pomagamo državnemu razvoju. Hvala lepa. Tako, sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedujočega. Suzana Rojtova, minuta. Hvala lepa, gospod komisar. Dovolite mi, da izražem svoje razočaranje nad tem, da ker se obljube G20 ne uresničujejo, kajti do sedaj je bila pomoč mednarodnega denarnega sklada zelo nizka in najrevnejše države bi morale imeti več vpliva na sprejemanje odločitev v vseh bretonvudskih institucijah. Zanima me, ali ste mislili tudi na eh, zdravstveno pomoč in pa na pomoč Eh, šolskim sistemom v teh državah, tako da bi eh, v teh državah spravili raven teh storitev na raven, ki je bila pred eh, krizo. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Hvala lepa, ker ste spoštovali časovno omejitev, gospa Zagorska. Komisar, otázka, ktorú preberáme, je na najvišji. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedujoči. To vprašanje je zelo pomembno in o njem govorimo v zelo aktualnem času. Ne samo zato, ker mora Evropa se biti bolj najasen glede razvojne pomoči, temveč tudi zato, ker moramo to vprašanje zelo jasno predstaviti našim državljanom. Razvojna pomoč lahko ima velik vpliv na različne težave, kot so migracije, epidemije in tako dalje. To je mednarodni denarni sklad že obrazložil, da lahko dobro ciljana sredstva imajo velik učinek. Tako da je to nekaj, kar je pomembno za prejemnika, kot tudi za donatorje. Slišali smo precej negativnih pripomb glede razvojne pomoči, da pa so glase glede uporabe te pomoči ni vedno posem jasno v vseh evropskih državah. Lahko pa se vprašamo, kako bi ciljno smerili to pomoč. To bi lahko imelo dober učinek. In na koncu gospoda Saja, ki je zelo dejavna danes, mimo grede. Ja, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo pomembno je, da Evropa pokaže moralno vodstvo in da države članice izpolnijo svoje obljube. Tudi cilji tisečletja so del tega. paziti, moramo na države, ki so najbolj revne, kjer ljudje umirajo od lakote in zaradi bolezni. Veliko držav članic je napovedalo, da bo znižalo sredstva razvojne pomoči, vendar pa po drugi strani moramo zagotoviti, da bomo imeli sredstva na razpolago in da jih bomo uporabili učinkovito. Imam računalniški program v Mozambiku, ki se je izkazal in upam, da bo sodelovanje nekaj, kar bomo opisali z veliko začetnico in bomo lahko, tako lahko dosegli še boljše rezultate. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo za konec še komisar De Gucht. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Da, kriza je najbolj prizadela najrevnejše države. In v bistvu ne moremo kaj veliko storiti, lahko govorimo samo o omilitvi krize in o tem, da jih vrnemo na pravo pot, kakorkoli že, to bo trajalo tam dlje, več, tam dlje časa, zato ker so mehanizmi v državah v razvoju slabše razviti kot v razvitih državah. Ena od pripomb več kolegov je bila glede dejstva, da več veliko držav članic znižuje svoje obveze glede uradne razvojne pomoči. Leta 2005 smo se dogovorili o 0,51 odstotka BDP uradne pomoči za EU15 in 0,7 za EU12 do leta 2015. In še nekoliko več potem v naslednjih letih. Država države, ki so dosegli že višjo raven, pa morajo ohraniti te visoke ravni. Kolektivno pa bi morale države članice doseči 57 odstotkov vradne pomoči do leta 2010. Kriza ne bi smela biti opravičilo za razodanenje teh obljub. Vstrajal bom na tem, da bi ostali obvezani, da bomo zagotovili pomoč tako strani EU, kot tudi strani drugih donatorjev. Leta 2008 smo povečali podporo za približno 4 milijarde na raven 0,4 odstotka uradne razvojne pomoči. In ta bi se naj nadaljevala tudi v prihodnosti. Glede na podatke, ki smo jih odobili iz držav članic, predvidevamo, da se bo kolektivna pomoč EU povečala na 53,4 milijarde leta 2009. To bo nicele 44 odstotka in 58,7 milijarde. To bo nicele 47 odstotka leta 2011. Brez dodatnih korakov držav članic, da bi izpolnile svoje obveze, ne bomo dosegli kolektivnega cilja za leto 2010. napovedi nadaljne pomoči so odvisne od tistih držav članic, ki bi naj izpolnjevale svoje obveze, vendar pa je seveda to odvisno od njih in vsaka si mora prizadevati za to, da bodo besedo držale. To je njihova odgovornost in kriza bi naj ne bila izgovor za to, da bi sneli besedo. kar nekaj poslancev je ustrajalo, da je potrebno reformirati mednarodne finančne institucije. To je nekaj, kar tudi sam celoti podpiram. G20 je izdelal revidiran časovni razpored za reforme institucij Bretton Woodsa. Pozivamo jih k spremembam. Do aprila naslednje leto bi naj dosegli že prve rezultate in optimističen sem, da bi lahko dosegli rezultate glede še spornih vprašanj. Komisija izpostavlja pomen druge faze reform Svetovne banke. Do pomladi 2010 bi naj bil proces končan. Londonski vrh 2. aprila 2009 po zgodovinski glede G20. Kajti razvojna vprašanja so bila posebna tema in razvoj, države razvoja so bile tudi na vzoče. Po pripravah na naslednji sestanek G20 smo videli intenzivne dejavnosti pri spremljanju tega dogovora glede na tem vrhu. 18 milijard sredstev IMF-a bo na voljo najrevnejšim državam in v Pittsburghu bomo govorili še o dodatnih ukrepih za najrevnejše države. To mislim, da je pozitiven razvoj. Louis Michel, moj predhodnik, je prav tako ustrajal na fleksibilnosti. Trdi, da je podpora iz proračuna najbolj prožen način, to je res, vendar pa to pomeni tudi, da potrebujemo na strani držav v razvoju tudi sogovornika, moramo izvajati politični dialog in tudi biti sposobni zagotoviti nadzorni mehanizem. To torej predpostavlja vsaj minimalno sodelovanje z njihove strani, ko pa bo to mogoče, bomo lahko zagotovili sektorsko proračunsko pomoč, ki je najbolj ustrezna. Ne razumem prav dobro, zakaj je ta resolucija odbora za razvoj, ki govori o sestanku G20 v Pittsburghu, nekaj, o čem ne bom, boste glasovali pred vrhom v Pittsburghu. Tega ne razumem. Verjetno je kakšna tehnična razlaga za to, vendar pa mislim, da to daje napačen znak novo izvoljenega parlamenta, da boste v tej resoluciji se pogovarjali po sestanku G20 v Pittsburghu, ki se bi naj zgodil, če se prav spomnim, od 22. do 24. septembra, torej pred naslednjim plenarnim zasedanjem v Strasburu oktobra. Zato nisem pristojen jaz, vendar pa moram reči, da v imenu svojih kolegov se mi zdi to obžalovanje vredno, da ne bo prišlo do glasovanja že na tem plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Thank you, Commissioner. Hvala lepa, komisar